kakšen govor? Ne, s tem so mandati potrjeni. Gospod Mario Borgecio je zaprosil za zaščito v sklopu njegove poslanske imunitete. V skladu še nam šest odstavek tri poslovnika smo zahteve posredovali odbor za pravne zadeve. Skupine ELS ALDE in GUE NGL so uložile predloge glede imenovanj v delegacije in odbore.